postavljajo kot eh, neustrezne za gensko eh, tehnologijo in mislim, da moramo biti tu dosledni in natančno preučiti, kar mi sami počnemo s temi tehnikami, preden se eh, lotimo ukrepanja na podlagi takšnih objav. Gospod Polčak. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsaka tehnologija je vsekakor dobrodošla, sploh če gre za skupne vrednote, ki temeljijo na tudi enotni zakonodaji. Kar zadeva spreminjanje človeškega eh, genoma, to lahko povzroča resne mutacije, ki bi potem eh, šle naprej za vsemi naslednjimi generacijami. To je nekaj, kar vpliva tudi vsekakor na človekovo dostojanstvo sprememba, spreminjanje človekovega genoma prepoveduje tudi nacionalna zakonodaja, ne le evropska zakonodaja. In moje vprašanje je, kaj komisija namerava storiti glede tega kitajskega eksperimenta. Sicer so določeni dvomi, ali je bil ta eksperiment resnično opravljen, kot je bilo rečeno, ampak eh, vendarle preverimo, kako je z mednarodnimi predpisi. Gospa Kabezon Ruiz. Hvala, gospa predsedujoča. Pomemben znanstveni napredek je vedno vodil tudi v resne etične razprave. In to so jasne meje teh, eh, tega znanstvenega napredka kar zadeva zarodke, je jasno, da je nesprejemljivo, da se na ta način selekcionira zarodke. Vendar pa genska terapija ponuja možnost, zdraviti določene bolezni tudi določene oblike raka. Mislim, da si ne smemo zastavljati ovir, ki bi nam lahko preprečile napredek v prihodnosti. Dejstvo je, da tu govorimo o etičnem okviru, ki bo tu pomagal poiskati nove priložnosti in nova zdravljenja. Hvala lepa, gospa Petir, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta postopek kitajskega raziskovalca, ki pravi, da mu je uspelo spremeniti genom otroka, to je obsodbe vredna. Znanost bi morala biti v službi človeka. Sprememba človeškega genoma v zarodni liniji je predvsem etično vprašanje in na nas je, da zastavimo meje in da postavimo takšne meje in, in sprememo takšne zakone, ki bodo preprečevali to, da znanost presega etiko. Znanost nam omogoča, da bolje razumemo in raziskujemo svet okrog nas in človeka samega, znanstvena znanstvene raziskave lahko pomagajo pri iskanju rešitev za številne bolezni, ampak dejstvo je, da vse tisto, kar je znanstveno mogoče in izvedljivo, obenem tudi etično sprejemljivo. Sprememba človeškega eh, genoma eh, je v zarodni liniji je nesprejemljivo, kajti te spremembe se bodo prenašale na prihodne generacije. Ljudi ne moremo proizvajati po naročilu, zato mora Evropska unija vsekakor zagovarjati prepoved eh, na globalni ravni, ker zadeva spremembe človeške genoma v zarodni liniji in to mora postati mednarodni standard. Hvala lepa. Hvala, gospod Morgano, ena minuta. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal gospod Mikolašik in številni kolegi, ki so govorili pred menoj. Če bo potrjeno to, kar je novembra najavil ta kitajski eh, znanstvenik, potem gre vsekakor za eh, kršitev človekovih pravic in tudi eh, temeljne listine o temeljnih pravicah EU. Tu gre za jasno kršitev etičnih standardov. Pomembno je, da znanost mm, pomaga pri preprečevanju in zdravljenju bolezni, ampak eno je sprememba človekovega genoma v zarodni liniji, drugo pa je Eh, so druge eh, genetske spremembe, kajti tu lahko prihaja tudi do nenamernih eh, negativnih posledic, ne le za posameznika, ampak tudi njegove naslednike in to lahko potem tudi povzroča dedne spremembe, katerih posledic ne poznamo. Zato moramo vedeti, da je Evropska unija vodilna v svetu na področju znanosti in zato moramo nedvoumno izpostaviti dejstvo, da obstaja skrajna meja preko katere ne smemo iti. Predsedujoča prekinja, resnično se prevečujem, ura je že zelo pozna in uh, v interesu nas vseh je, da čim prej zaključimo. Gospa Jurova, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, hvala lepa za to razpravo o tem etično zelo občutljivem vprašanju. Kot rečeno na začetku te razprave, bo komisija še naprej preiskovala to temo, ki bo vsekakor obrodila sadove v bližnji prihodnosti. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka in na zadnje, gospod Čamba. Hvala za to, da ste izpostavili to vprašanje. Svet si je vsekakor zabeležil to vprašanje in uh, vse, kar je bilo danes na to temo rečeno in zagotovim vam lahko, da bo to vsekakor ostalo na našem dnevnem redu. Hvala vsem še enkrat za vašo pozornost. Hvala, s tem je ta razprava zaključena. Naslednje zasedanje bo potekalo danes ob 9. zjutraj in sama bom predsedovala, upam, da se mi boste pridružili, dnevni red je že objavljen na voljo na spletni strani parlamenta, s tem pa tudi uradno prekinjam sejo. Hvala lepa.